misli. Začenjamo oziroma nadaljujemo zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega dne je na voljo, ima kdo kakšen govor. Ne, tako je zapisnik potrjen. Gwen Gell.